Mi moramo usmeriti energijo v pozitivna pogajanja, ki bodo zmanjšale trenja ob vseh eh, mejah. Mi moramo odpraviti kontroverznost backstopa. In tu je bila eh, rešitev že vse čas in eh, tu moramo pač nadaljevati z delom. Naslednji govornik je Elmar Brok. Eh, gospod predsednik, gospa predsednica sveta, eh, gospod podpredsednik, dragi Mišel Barnier, kolegice in kolegi. V tej razpravi postaja jasno, pa tudi eh, prestolnice to kažejo, da bo enotnost Evropske unije ostala eh, še naprej. 27 eh, držav se strinja, eh, v Združenem kraljestvu pa ni enotnosti in mi bomo branili enotnost Evropske unije in notranjega trga. Drugič, včeraj se je oblikovala koalicija nasproti. Oni nimajo nič skupnega. Tu so glasovali proti tisti, ki so za trdi brexit, tisti, ki so za to, da ostanemo v Evropski uniji in tako naprej. Tereza May v takej eh, situaciji ne more ponuditi eh, konstruktivne rešitve. Po dveh letih je rekla, da se bo pogovorila z opozicijo. To je dve leti prepozno. Eh, edina rešitev je, da britanski parlament da predlog, konstruktiven predlog, o katerem se potem lahko pogovarjamo. In če eh, Korbin eh, reče, da želi carinsko unijo naj to predlaga, naj pridobi večino za to, to za nas ne bi bil problem. In To bi bilo za nas dobrodošlo, na ta način bi iskali rešitev. In če najdemo Eh, skupaj konstruktivno rešitev, potem je dobro. Mislim, da je sedaj konec eh, strankarske politike, osebnih ambicij v britanski politiki. Zaradi tega eh, do sedaj ni bilo mogoče iskati neke večine, ki bi povezovala različne stranke. Britanci morajo pač sedaj odpraviti te težave. Hvala lepa. La parola. Beseda dobi gospod Weidenholzer. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, to je zgodovinski trenutek. Mi vemo, eh, mi smo začeli mandat leta 2014 in nihče ni mogel predvidevati take razprave danes. Tudi v letu 2016 tega nihče ni pričakoval. Eh, več kot 900 dni je trajalo, da je prišlo do odločilnega glasovanja v britanskem parlamentu. Za nami je veliko mesecev negotovosti in rezultat je jasen, povsem jasen. Eh, Kakšna je pa prihodnost, tega še nihče ne ve. Ena stvar je gotova, zmanjkuje nam časa, še 70 dni. In uh, tu uh, kot uh, mesečnik hodi ta veliki uh, narod uh, proti uh, prepadu. Uh, mislim, da je potrebno govoriti o odgovornosti vlade, o uh, tem, kako uh, vase. Uh, usmerjena elita ogroža državo. E, to je poraz, e, e, vendar v tem trenutku ne moremo se hvaliti, da smo imeli prav eh, treba je zagotoviti odgovorno delovanje v interesu večine in ne manjšine, navadnih eh, ljudi, eh, ki bi bili tisti, ki potegnejo krajšo v primeru trdnega Brexita. 27 terica je enotna v Brexitu, vendar mi moramo skupaj iskati rešitve eh, za to, da zmanjšamo eh, škodo. Eh, v zadnjih 40 letih je Združeno kraljestvo dalo velikanski prispevek našemu skupnemu projektu. Pogrešali bomo znanje naših britanskih kolegov, vendar življenje gre naprej. Mi moramo pravzaprav tu zagotoviti nek rezultat. Mi želimo vedeti, kaj Združeno kraljestvo hoče. In uh, Eh, referendum, glasovanje ljudi, eh, bi bil jasen signal. Britanci morajo ponovno prevzeti kontrolo in tokrat nihče ne bi mogel trditi, da ljudje niso vedeli, zakaj glasujejo. Nočemo se vmešavati v vašo domačo politiko, vendar eh, vsaka odločitev, da ostanete, bi bila dobro došla. 140 kolegov se mi je pridružilo v odprtem pismu britanskim državljanom, zato da vse postane jasno. Želim želimo, da ostanete in eh, z odprtimi eh, rokami vas bomo pričakali nazaj. Hvala lepa. Mister, mister Gospod Weidenholzer, modri karton je za vas. Želite odgovoriti? Ne, hvala. Honorable Smith. Mm, gospod Smith.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 ne moremo spregledati, da Združeno kraljestvo ni tako združeno. Eh, vodi ga konzervativna vlada, ki je še manj eh, združena. Škotsko stališče je jasno. Želimo ostati v Evropski uniji, tako smo tudi glasovali in želimo ostati v družini narodov vi eh, morate pač eh, sodelovati z, z, z eh, Veliko Britanijo in spoštovati njihove zakone. Izid je jasen, Brexit nikoli ne more biti do, dober. To ni dobro za kraljestvo, ni dobro za Evropsko unijo, ni dobro za Škotsko. Moje delo ni, da omejim Brexit, ampak da ga zaustavim. Sodeloval sem s kolegi iz vseh strank, da bi nekako vnesli smisel v to. Potrebujemo dvoje, več časa, pravečujem se, vendar takšna je realnost. Če želite, da ostanemo, potrebujemo za to več časa. Mogoče je rešitev referendum, zato potrebujemo več časa, da ga skličemo in organiziramo in če bomo imeli dovolj časa, bo Združeno kraljestvo mogoče začelo poslušati tudi koga drugega, ne samo sebe. Drugič, državljani. Preveliko ljudi je zaskrbljenih za to. Britanci v Evropski uniji in evropski državljani v Združen kraljestvu. Zato moramo doseči, da se zabetonirajo te pravice v kakršenkoli dogovor, da zavarujemo življenje naših državljanov. Gre za proces, kjer se ne počutijo gotovo in to ni dobro mi, poslanci Evropskega parlamenta, imamo dožnost. Zato Evropska komisija je storila vse, kar lahko, da zajamči te pravice, vendar pa moramo ukrepati enostransko in takoj zavarovati pravice teh, teh državljanov. Ta dva koraka predstavlja ta korak naprej in izven te zmede in ker britanska vlada ne bo storila ničesar, moramo ukrepati mi. Najlepša hvala. Gospod Smith, modri karton za vas, želite odgovoriti? Lahko vprašam, kdo je dvignil modri karton? Ne, gospodu Kobiru ne bom več dajal nobenih možnosti. Ne več, kot si zasluži. Gospa Spinelli. gospa spinelli hvala lepa gospod predsednik torej možnost izstopa brez uh, dogovora bi pomenila bi pomenilo kršenje uh, velikonočnega sporazuma In tako um, prebivalci Severne Irske ne bi imeli možnost, da se izraziti. Isto velja za Britance, ki živijo v Evropski uniji. Tudi za te ljudi je um, scenarij črn. Kajti, če ne bi bilo dogovora, potem bi državljani izgubili vse eh, svoboščine in to bi jih pahnilo v pravno negotovost. Težko je reči, kako bi lahko izšli iz te slepe ulice, eh, ne da bi ljudi še enkrat povprašali potem, kaj želijo. Če eh, bo potrjen scenarij brez dogovora potem bi morala parlament in komisija storiti vse za to, da bi zaščitili vsaj pravice britanskih državljanov. E, poleg tega bi se morali upreti na uh, dobre prakse, ki že obstajajo uh, v določenih državah članicah, tako da bi jim, jim ljudem zagotovili prosto gibanje v Evropski uniji. Še slabši pa je položaj uh, evropskih državljanov v Združenem kraljestvu. Več kot tri milijone teh ljudi je in eh, ti eh, bi lahko postali žrtve, kot so že eh, državljani tretjih držav, kajti oni so potem žrtve sovražnega okolja. Torej, britanski parlament bi lahko ukrepal. Imamo mednarodne pogodbe, ki ščitijo pravice, to bi potem omogočilo zaščito njihovih pravic. Evropska unija bi morala enostransko zaščititi britanske prebivalce v Evropi, Poleg tega bi eh, morala eh, zahtevati eh, tudi začasni sporazum med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo, s katerim bi zaščitili pravice državljanov, ki izhajajo tudi iz dogovora oziroma sporazuma iz, o umiku. Zato pa je ključnega pomena, da damo Združenemu kraljestvu več časa. Posebej bi se rada zahvalila gospodu Barnjeju. gospa atkinson e evropska unija sedaj zgleda precej obupana in ne želi razpravljati izkoristite dan gospa may rada bi se zahvalila verhofstadtu in barneju ker zagovarjata brexit kar tako naprej in naši eh, volivci želijo zopet Veliko Britanijo. Smo samostojna država in nismo samo ščerinsko podjetje Evropskega parlamenta. Imamo predsednico vlade, ki želi ostati v Evropski uniji, tudi vlada je takšna, imamo tudi opozicijo, ki si želi tega in ki jo podpira marksist. Naši voljivci pa si želijo nekaj boljšega in to si tudi zaslužijo skupaj z našo največjo zaveznico ZDA in Commonwealthom seveda lahko tregujemo v okviru pravil STO-ja. Mi si želimo zopet velikega združnega kraljestva. Imamo 17,4 milijona zagovornikov Brexita. Ne potrebujemo vas in želimo si, da bi Združeno kraljestvo zopet postalo veliko in se obrnilo proti širokemu svetu. Najlepša hvala naslednji govornik je gospod Kelly. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko smo že slišali danes. Naj samo dodam, da je bil izid volitev res eh, veliko razočaranje, vendar pa smo ga pričakovali. Enotnost in složnost 27 držav članic je nujno potrebno. Mišel Barnier je opravil odlično delo in tudi vsi, ki so pri tem sodelovali. Irska bi se vam zato rada zahvalila. Gospa Foster je včeraj dejala, ni potrebe po zasilni rešitvi, zaradi ker meje nikoli ni bilo. Moj bog, prosim, povejte to temu, ki so bili ubiti zaradi tega, ker so prečkali mejo, ki so jih eh, mučili vojaki, ki so bili žrtve nasilja in terorističnih napadov. Lahko samo rečem, da to ni koristno. Zaradi tega nasilja smo se dogovorili o velikonočnem sporazumu. Z vsem spoštovanjem do Therese May, Mišela Barneja in Evropske unije lahko rečemo, da moramo storiti vse, kar lahko, da bomo velikonočni sporozum še naprej spoštovali in da bomo ohranili mir na Irskem otoku. Gospej Anderson bi rad dejal, da sedaj ni pravi čas da za referendum o Združeno Irski. To ni nekaj, česar bi si želeli irski državljani če to zahtevamo sedaj, bi povzročilo še večji razkol. E, največji izziv za vse državljane je, da dogovora ne bo, da bo Združeno kraljestvo iš, e, stopilo iz Evropske unije brez urejenega izstopa. To je najslabša možna rešitev. Vendar pa je pomembno, da se Združeno kraljestvo odloči, kaj si želijo. Prepričan sem, da si dobri Britanci ne želijo tega. Zato je treba poiskati rešitev. rešitev. Mogoče potrebujemo nekaj pojasnil iz Brusla o e, sporozumu o izstopu in najbolj smiselno bi bilo, da se posvetujemo s tistimi, ki so glasovali za brexit z britanskimi državljani in jih vprašati, si res želite tega. Verjetno bi bil odgovor ne. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. I now give the floor for... Sedaj pa dobi besedo gospod Danc za dve minuti. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Bodimo jasni, kar se tiče postopka. Eh, torej, Vlada ukrepa v interesu konzervativne stranke in te tudi to ne počne dobro in to nas je pripeljalo v ta uh, položaj. Mislim, da so dnevi te vladi šteti. Ampak seveda, uh, najprej mora potekati razprava v Združenem kraljestvu. Ne glede na to, katera stranka bo na vladi, se bo morala soočiti s to izbiro ali uh, zapustimo strukture Evropske unije, uničemo delovna mesta, možnosti za življenje, znižamo uh, pravice delovcev in pa okoljsko zaščito ali pa ostanemo v strukturah Evropske unije in izgubimo odločanje v teh strukturah. To je temeljna izbira, kateri se ne moramo izogniti. In nobena teh dveh izbir ni v redu za nobeno državo, še posebej pa ne za Združeno kraljestvo. Uh, rad bi vam podal sporočilo upanja. Zahvaljujoč eh, norosti imamo sedaj največje proevropsko gibanje na eh, naš ozornem eh, kraljestvu. Ljudje so šli na ulice in si eh, zagovarjajo vrednote in odprto eh, razpravljajo o tem, eh, na kaj so ponosni, kar je dosegla Evropska unija. In govorijo o tem, kaj so nam dale strukture Evropske unije in kaj bo to dalo tudi prihodnim uh, eh, generacijam. Uh, na dan so prišle neumnosti. Torej, ni večino v britanskem parlamentu za možnost brez dogovora, ampak če bo nova vlada, če bo nov referendum, uh, ali če bo imela vlada kakšno večino za izhod. Ne glede na vse to, moramo priznati, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, moramo priznati, da potrebujemo več časa. Kajte ne more biti tako, da logistika ubije politiko. Imamo možnost, da trend obrnemo in zato potrebujemo vašo podporo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Scott Keto, eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsedajoča. Včeraj sem spremljala eh, glasovanje v britanskem parlamentu tukaj iz eh, Štrasburga skupaj s prijatelji, ki so zaskrbljeni. Nekateri še vedno upamo, da bomo ostali z vami. Rada bi izkoristila to priložnost, da se vam zahvalim za vašo podporo. Brexit predstavlja neuspeh vodstva. Gospe, meni ni uspelo voditi države, kajti pravzaprav je delala samo v interesu svoje stranke. Potem, Corbyn eh, se ni zoprstavil eh, brexitu in tako je državo pahnil v obup. Brexit pa je tudi neuspeh solidarnosti. Eh, niso upoštevali pravic in san mladih. Torej, Britanci so pozabili tudi na državljane Evropske unije in pa pozabili so tudi na Britance, ki živijo drugot v Evropske unije. Števini imajo zlomljeno srce zaradi tega, kar se dogaja stroški in kompleksnost brexita so jasni, ampak mi imamo demokratično pravico, da še enkrat povemo, ali res to želimo. In prav je, da bi se odločitev vrnila nazaj ljudem. Hvala lepa. Gonzales Pon za dve minuti. Včeraj po glasovanju je eh, ena stvar jasna. Eh, dogovor eh, so zavrnili, ampak poslance ne vedo, kaj želijo. Imamo večini za zavračanje, nima pa, nimamo pa pozitivne večine. Za nami so prazna upanja, laži in sedaj je čas, da britanski parlament sprejme resnico. Brexit ni evropski problem. To je britanski problem. Torej, prosim, najdite rešitev vsi si želijo kar najboljše odnose se Združenim kraljestvom, ampak ne za vsako ceno. Smo prijatelji in zavezniki, ampak Britanija ne more od nas pričakovati to, da eh, bomo postavili pod vprašaj naša načela iz enega eh, preprostega razloga. Če si član v Evropski uniji, ni gospodarska odločitev, to je življenska izbira. Mi smo skupnost skupnih eh, vrednot, temeljimo na pogodbah in pa na vladavini prava. Eh, to ni nek nek prehoden odnos. Eh, Britanija je ustvarila ta problem in britanska vlada mora ta problem rešiti. Mi, Evropski parlament, je pripravljen podpisati sporazum, ko bo prišel k nam. Smo pa pripravljeni iti naprej brez njega. Včeraj smo mislili, da je Brexit eh, odgovor na evropsko krizo, no danes pa vemo, zakaj je šlo. To je bil odgovor na nacionalno britansko krizo. Včeraj je bilo jasno, da ni večine za Brexit za dogovorom in ni bilo večine za izstop brez dogovora. Torej, najpametneje bi bilo, da ostanemo mirni in nadaljujemo. In gospodu Faražu, ne glede na to, kje je, Z vsem dolžnim spoštovanjem povem tole. Bodite zelo eh, pazljivi, ko uporabljate besedo vojna, kajti res smo doživeli vojno in hvala Bogu so Britanci eh, zmagali. Vsi eh, so se nekaj iz tega naučili, ampak gospod Faraš ne. Mr. Gonzalez Pons, there... Gospod Konsales Pons, eh, ali sprejmete uh, modri kartonček? 30 seconds, please. Did you say no? Oh, apologies. Eh, I will go for here. Um, torej, um, vprašanje je zavrnjeno, torej gospod Gonzales Pons ne sprejema uh, vprašanja. Gospod Etherwich, torej zapuščate dvorano? Dobro, sedaj bomo dali besedo za dve minute gospe Delange. No, hvala lepa, gospa predsedojoča. Včeraj sem spremljala razpravo v spodnem domu britanskega parlamenta. Spoštujemo zgodovino in pa tradicijo britanskega parlamenta, ampak bilo je jasno, da ne vedo, kaj želijo nekako tako kot gospod Faraž pravzaprav, ki je, eh, torej ni mogel ostati v tej dvorani po uri in pol razprave. Podal je svoj govor, ga objavil na YouTubu in zapustil dvorano. To je to, kar vedno stori. Toda nekaj mu moram šteti v dobro. On ve, kaj hoče. On hoče izstop brez dogovora. Zato, da bi uničil eh, nacionalni zdravstveni sistem, da bi uničil delovna mesta in pa da bi ustvaril bančniški eh, eh, raj, kjer ni nobenega nadzora. Potem pa sem poslušala tudi razpravo v Evropskem parlamentu. In kaj sem slišala? usedimo se in poglejmo, v zvezi s čim se lahko dogovorimo, eh, kako bi lahko zagotovili večine. Gospod Korbin je dejal, da bi mu bila ljubša carinska unija. Zakaj pa nihče ni uložil predloga sprememb v britanskem parlamentu, ki bi to zahteval, pa bi videli, kako daleč pride. Carinska unija bi bila najboljša eh, rešitev, če bi Združeno kraljestvo zaposlilo Evropsko unijo, zato da bi eh, ohranili delovna mesta na obeh straneh eh, rokava. Spoštovane kolegice in kolegi, v britanskem parlamentu in v evropskem parlamentu smo šli v politiko ne zato, da bi podajali govore, ampak zato, da bi eh, dosegali oziroma sestavljali večine in sprejemali rešitve. Lotimo se dela, kolegice in kolegi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa postopek eh, catch the eye. Če boste spoštovali eh, časovno omejitev, potem boste številne dobili besedo. Gospod Kircov. Hvala lepa britanski prijatelji so v veliki zmedi, kar se tiče izstopa. Eh, torej, Britancem bi morali ponuditi več časa, zato da bi sprejeli odločitve. In drugič, če se odločijo proti trdemu izstopu in če se želijo udeležiti carinske unije ali celo notranjega trga, potem bi jim morali iti na roko. Poleg tega smo morda naredili napako, ki je privedla do temu, da so na referendumu glasovali za eh, izstop. Mi nujno potrebujemo Združeno kraljestvo v Evropski uniji in eh, iz dneva v dan postaja bolj jasno, da tudi Združeno kraljestvo potrebuje Evropsko unijo. Hvala lepa. Gospod Lopes Aguilar. Gospa predsedujoča, negativna večina Torej, um, seštevek negativnih glasov je pahnil Združeno kraljestvo v negotovost in zaradi tega je družba v Združenem kraljestvu vedno bolj razklana na področju socialne politike, generacijske politike in tako dalje. Britanska družba mora najti izhod iz te slepe ulice zaradi referenduma in mogoče bi to lahko popravili z drugim referendumom. Seveda um, moramo podpreti na milijone Britancev, ki so trpeli populizem, laži in tako dalje. Rad bi se zahvalil Brneju, ki je z mirom vodil pogajanja in podati je treba mirno sporočilo, razumljivo sporočilo za vse tiste državljane in tiste osebe, ki se najbolj bojijo negotovosti v svojem življenju. Najlepša hvala. Gospod Jurek. Gospa predsedujoča, spoštovane e, gospe in gospodje. E, torej, vedno znova smo slišali dialog, pluralizmus, ampak kadarkoli so kolegi postavili kakšno vprašanje, ste odvrnili z ne to je žal tipično. Včasih se je treba pogledati tudi v zrcalo. In kriza vlada povsod. V Nemčiji uh, sta obe veliki uh, eh, ljudske stranke doživeli velikanski poraz, potem uh, v Franciji uh, je bila volavna udali, volivna udeležba izredno nizka.

je voulais répondre à m. kamall mais il est parti le leader des conservateurs britanniques au sein de ce parlement. Hotel sem odgovoriti gospodu Kavalu, eh, vendar je odšel, pa tudi gospodu Ferreču, ki je tudi odšel. Očitno uh, ju uh, uh, razprava ne zanima. Gospod Cameron je povzročil Brexit, uh, ker je popustil uh, populistom v zmoti. Čestitke gospodu Barnjeju in njegovi ekipi. Prav ima, da je ta sporazum na šesto stranih najboljši možni sporazum. Naj parafraziram gospod Tečer, to se eh, mi ne zgodi eh, do, dosti krat v življenju. Mislim, da ni alternative. I think there is no alternative. Eh, in alternative pa so potrebne mislim, da je v interesu ekonomije in ljudi, da ostane Združeno kraljestvo eh, v Evropski uniji. Eh, hvala lepa, gospod Starbati. Gospa predsedojoča, vemo, eh, da je dogovor spodletel. Vemo, da je izstop brez varovalke katastrofalen in pravzaprav nam ostane samo še eh, nekaj. Še enkrat eh, vprašajmo ljudi. In nekateri pravijo, da eh, so ljudi že pa vprašali in da ni demokratično še enkrat pa vprašati. Ampak to ni res. Še enkrat je treba dati besedo ljudem. To je demokracija. Treba je vprašati sledeče. Ali se želite še enkrat pogajati z Evropskim parlamentom, s svetom in z komisijo? In sedaj bi nekaj prosil Evropski parlament. Mi ne smemo biti vzvišeni eh, pri pogajanjih kot do sedaj. Vse, kar sem slišal v tem parlamentu, je bilo tole. Bog naj kaznuje Britanijo, ampak to je napačna drža. Mi moramo vprašati, kaj potrebujemo za Evropo, kaj potrebujemo za Veliko Britanijo. V tem duhu je treba voditi pogajanja. Hvala lepa, gospod Flanagan. Uh, Najprej je eh, treba eh, povedati nekaj v zvezi s čimer se strinjam za gospodom Keljem. Treba eh, se je eh, vrniti k temu, ko je bilo rečeno, da na Irskem nikoli ne sme eh, biti trde meje. Ampak kje je bila Foster takrat, ki je to rekla takrat, ko je obstajala trda meja na Irskem? Nekoč je obstajala. Sedaj moramo odložiti 50. člen. Evropska unija mora jasno povedati, kako bo pomagala irskemu gospodarstvu in kako bo zaščitila našo kmet, kmetovalsko skupnost. Gonzales Pons je dejal, da to ni problem Evrope, To, da ljudje bodo rekli, da to ni povzročila Evropa in to je zelo močen argument. To lahko govorite vas dan, to, da to je sedaj naš problem. Mi eh, v Irski eh, republiki smo člani Evropske unije in to povzroča velikanske probleme za nas. Torej, da rečemo, da to ni evropski problem, je narobe. Spremenite svoje stališče v zvezi s tem. In gospod Barnier najprej sem bil zaskrbljen, pa vendarle je gospod Barni opravil odlično eh, delo. Eh, odlično ste se držali od začetka do konca. Eh, Predsedojoča govornika prekinja. Sedaj pa gospod Hökmak. Gospa predsednica, najprej nekaj glede kolegov iz UKIP-a. Kolikor razumem, oni nimajo niti enega sedeža v Westminstru niti enega uh, sedeža, uh, nihče ni bil izvoljen v britanski parlament, uh, da bi uh, tam uh, obravnaval prihodnost uh, Združenega kraljestva. In mislim, da je to pomembno. In gospod Fereč in vsi drugi, vi bi morali biti hvaležni Evropske unije. Brez Evropske unije nikoli, nikjer ne bi bili zastopani v nobenem parlamentu. Drugič, glede naših britanskih eh, prijateljev in tistih, ki eh, so v britanskem parlamentu, če želijo podaljšanje, če želijo eh, nazaj v Evropsko unijo, če želijo čas za razmislek, povejmo jim, dobrodošli ste. In na koncu še gospa Grapini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 Eh, večina v Evropskem parlamentu. Vsi seveda želi, da bi Združeno kraljestvo ostalo med nami. Eh, čestitke našemu pogajalcu. Problemi niso nastali na naši strani, temveč na strani Združenega kraljestva. Skrbijo me eh, moji sodržavljani, ki živijo tam in pomembni so seveda tudi Britanci, ki živijo v Evropski uniji. Pomembno je tudi gospodarstvo. Torej upam, da bomo nadaljevali pogajanja, vendar Združeno Združeno kraljestvo očitno ne predstavlja svojega prebivalstva. Večina hoče namreč ostati v Evropski uniji. Pogovarjala sem se z različnimi ljudmi eh, tam in vsi hoče ostati v Združenem kraljestvu. Očitno niso imeli dovolj eh, informacij. Evropski parlament eh, mora dati sporočilo Eh, da bomo tudi zagotovili pravzaprav eh, varnost eh, britanskih upokojencev in podobno. Um, Gospod Timmermans, prosim. Brez odpornosti Britancev v najtemnejši uri verjetno tukaj ne bi se deli. Eh, britanski vojaki so prišli na naše obale v temnih časih. Obstaja velika povezava med eh, Evropo in Združenim kraljestvom. Tudi če Združeno kraljestvo ne bo članica eh, Evropske unije, bo ostala povezava. Torej, Združeno kraljestvo je razklano. Eh, eh, razkol je povzročil Brexit. Brexit paralizira britansko družbo. In jaz bom ostal vedno hvaležen, ne zgolj eh, zaradi naše svobode, temveč tudi zaradi britanskih učiteljev, ki so me v mladosti naučili ljubiti britansko literaturo, umetnost, ki so me naučili jezika. In to se ne bo nikoli spremenilo, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Vendar, ena stvar naj postavim postane jasna. E, tu se odzivam na gospoda Kamala in gospoda Faraža. V komisiji e, in e, tudi v prestolnicah nikoli nisem pravzaprav srečal nikogar, ki bi hotel kaznovati Združeno kraljestvo, ker hoče zapustiti Evropsko unijo. V pogajanjih smo videli, v vseh prestolnicah in tudi v Evropski komisiji, eh, da hočejo eh, čim manj škode v tem procesu, vendar ne delajmo si iluzij, da je ta proces možen brez škode. Brexit bo povzročil škodo Združenemu kraljestvu Evropski uniji, to je naša skupna odgovornost, da omejimo škodo čim bolj. Kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih, mesecih in morda tudi letih. Britansko prebivalstvo mora odločiti o tem, spodnji dom mora odločiti o tem, ker bo potekala razprava. In mi bomo eh, pač morali eh, sprejeti karte, ki nam jih podajo Britanci. In nikoli Eh, nisem skrival, da bi mi bilo ljubše, če ostanejo v Združenem kraljestvu, vendar to ni naša stvar. Britanci morajo odločiti o tem. In gospod Kamal je omenil, Eh, trg in druge elemente Evropske unije, ne morete iskreno reči, da boste zapustili Evropsko unijo in uh, vzeli sabo vse, kar vam je všeč, ne glede na to, kakšne bodo učinki v Evropski uniji. Uh, pravzaprav je dožnost institucij, da zavaruje bistvene elemente Evropske unije, se pravi štiri svobode, uh, celovitost trga in o tem se ne moramo pogajati. Kar me tudi preseneča, je, da gospod eh, Faraž sanja o neodvisnosti in hkrati ne. Uh, Eh, upošteva pomena velikonočnega sporazuma za mir v Evropi. Evropski komisiji je povsem jasno, da imamo neko skupno odgovornost kot evropejci, da zagotovimo, da bo eh, mir eh, še naprej vladal na irskem otoku. In za ta Mir je po naši analizi pomembno, da ni trdnih meja na Irskem in zato potrebujemo backstop za silno rešitev. Tudi o tem se ne moremo pogajati. Neverjetno je, da imamo to veliko evropsko eh, solidarnost. Nihče iz eh, prestolnic noče potisniti Irsko pod avtobus. Eh, in čudi me, da ljudje v Westminstru ne vidijo, kakšen je pomen veliko nočnega sporazuma in za neke sanje o samostojnosti hočejo žrtvovati Irsko. Da ne govorimo o izgubljenih delovnih mestih, eh, izgubljenih investicijah. Naj bom iskren. Če bi uh, v kampanji uh, rekli, da si tako želijo Brexit, da jim je malo mar za delovna mesta, za eh, zdravstveni sistem, eh, da jim je malo mar za brezdomce, da hočejo Brexit eh, za vsako ceno. To bi bil pošten Brexit. Vendar mi čakamo sedaj na odločitev iz Druženega kraljestva, iz Westminstra. Mi bomo nadaljevali z našim projektom, da povzročimo čim manjšo škodo, ne glede na to, kakšno karto bodo igrali na drugi strani. Naj citiram Rolling Stones. -e. You can't always get what you want. Ne moreš vedno dobiti, kar hočeš, vendar, če poskušaš, boš morda včasih dobil, kar uh, potrebuješ. Thank you. Hvala lepa. Eh, morda bi le kdo lahko zapel tu v plenarni dvorani. To bi eh, eh, izboljšalo vzdušje. Sedaj pa za svet, gospa Čot. Hvala lepa, gospa predsednica, poslanke in poslanci. Mi tudi upamo, da bo parlamentarni proces v Združenem kroljestvu prenesel nek proces, ki bo vodil v urejen izstop. Mi moramo podpirati ta proces. Če se to skodi, eh, bomo pač razumeli, da je sporazum z 25. novembra samo korak v dolgem procesu. Eh, mi moramo eh, spremljati implementacijo sporazuma o izstopu eh, zelo natančno, zato da bo ta izpolnil pričakovanja ljudi in eh, podjetij. Mi računamo z vašim sodelovanjem eh, v tem procesu tudi v prihodnih letih. Še enkrat hvala lepa za vašo pozornost. Eh, hvala lepa. Eh, sedaj smo zaključili to razpravo. Lep pozdrav. Predsednik vlade Španije, najlepša hvala, da ste se odzvali na vabilo Evropskega parlamenta, da pridete k nam na razpravo o prihodnosti Evrope in da predstavite stališče Španije. Danes je politično gledano zelo pomemben dan. Imamo namreč brexit, in težave okrog njega. Pomembno pa je za nas tudi, da govorimo o najpomembnejših zadevah Evropske unije, migracije. Evropski parlament je glasoval za reformo Dublinske uredbe. in zato pozivamo države članice, da podprejo ta predlog, da zaključimo z dolgotrajno razpravo o beguncih in o premestitvi beguncev. Imamo tudi razpravo o proračunu. Evropski parlament zahteva več naložb, dvig iz 1,1 odstotka na 1,3 odstotka. Mi menimo, da lahko um, za to namenimo več sredstev, no da bi zahtevali več denarja od držav članic in to na podlagi lastnih virov. Razprava je še odprta, to je predlog za reformo Evropske unije, Evrops, Evropskega parlamenta in predlog za financiranje naložb Evropske unije. Za nas je zelo pomembno, da zagovarjamo stališče Evropskega parlamenta, ki predstavlja srčiko evropske demokracije. In uh, agencija EFE je predstavila razprava o 40. obletnici pristopa Španije v Evropsko unijo. In rad bi pozdravil tudi ministra za zunanje zadeve Španije, gospoda Borela, ki je bil tudi že predsednik Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, da ste z nami. Señor primer, señor primer ministro. Gospod predsednik vlade, najlepša hvala, da ste z nami. Izvolite, beseda je vaša. señor eh, presidente del parlamento europeo señor comisario Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod podpredsednik eh, Evropske komisije, gospod komisar, gospe poslanke, gospodje poslanci. O veliko čast mi je, da lahko tukaj spregovorim pred vami in da predstavim vidik Španije o tej živahni in pomembni razpravi o prihodnosti Evrope. To govorim s popolnim prepričanjem in na podlagi lastnih prepričan. Leta 1985 eh, je Španija podpisala pristopno pogodbo k Evropski skupnosti. Takrat sem bil star 13 let in natančno se spominjam tega dne. Spominjam se tudi čustvenega odziva tistih, ki so desetletja trpeli zaradi pomankanja demokracije in soboščin v Španiji. Spominjam se odziv cele generacije, uh, Eh, španskih državljanov, tudi mojih staršev, ki so trpeli zaradi diktature, zaradi pomankanja soboščine in ki so upali na napredek in kohezijo. Ta trenutek je predstavljal za Španijo nekaj zelo pomembnega in to je, da ni več vrniti nazaj in da smo končno um, dosegli mir in da nikoli več ne bo nihče odzel demokracije naši državi. Od takrat smo imeli več generacij v Španiji, ki so videli, da so notranje meje med državami postale stvar zgodovine in eh, da smo vzpostavili prijateljske odnose z oddaljenimi državami. Podpirali smo evropske projekte, kot je pravna varnost, pravna država, dialog, strpnost, feminizem, bratstvo, sobivanje, enotnost, varstvo okolja in medgeneracijska solidarnost. Lahko me imate za strastnega evropejca. Ponosen sem na to, da sem to sedaj v tem trenutku, ko nekateri zlorabljajo antievropeizem za pridobivanje točk na volitvah. Najlepša hvala, gospod predsednik Tajani, da ste mi dali priložnost, da spogovorim tukaj v Evropskem parlamentu. Uh, v okviru te razprave, v tem odločilnem trenutku, ko bomo praznovali pomembno obletnico Evrope, ne moremo razumeti brez demokratičnih temeljev. Gospe in gospodje, najprej bi rad povedal nekaj v zvezi z izidom glasovanja v britanskem parlamentu spoštujemo odločitev države članice, vendar pa vseeno obžalujemo zavrnitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Več kot leto in pol smo se pogajali za ta dogovor in zato bi rad eh, počastil delo glavnega pogajalca, komisarja Barneja, ki je govoril v imenu vseh držav članic. Šlo je za dogovor, o katerem smo se pogajali več kot leto in pol dosegli smo najboljši možen dogovor. Dogovor, ki na najboljši način zaščiti pravice državljanov in interese Britancev in Evropske unije. Gre za dogovor, ki ščiti pravice državljanov, vendar pa tudi pravice najpomešej gospodarskih akterjev. Predstavlja ravnovesje, ki ga je zelo težko doseči in še posebej pa si prizadeva za urejen izstop Zato pozivam Združeno kraljestvo, da spremejo pomembne ukrepe za nadaljno ravnanje. Države članice in tudi cela Evropska unija si bo prizadevala za to, da sprejmemo najpomembnejše ukrepe, da omejimo čim večjo škodo v primeru izstopa brez dogovora. ko sem uh, govoril v španskem parlamentu na medijskih intervjujih, sem vedno dejal, da je Brexit obžalovanja vreden. Tega ne moremo zanikati. Pomembno je, da zaščitimo najranljivejše in da poskrbimo za zaščito interesov, še posebej tistih, vendar pa moramo spoštovati njihovo odločitev, zato pa moramo poskrbeti za čim tesnejše odnose v prihodnosti med Združenim kraljestvom in Evropske unije. Naša načela so jasna. Integriteta notranjega trga, spoštovanje štirih soboščin in avtonomija Evropske unije. In v tem okviru se lahko pogovarjamo o čemerkoli. Gospe in gospodje, rad bi omenil potreba po mobilizaciji Evrope, da okrepimo Evropo za soočanje z novimi izzivi. Vendar pa se moramo vprašati tudi, kdo je Evropo, kaj si želimo. Tudi znotraj in zunaj Evrope obstajajo sile, ki želijo uničiti Evrope kot eh, vodja socialdemokratov se od mene pričakuje, da govorim o socialni Evropi, o Evropi, ki ščiti. In to bom tudi storil, kajti pri Evropi gre za Evropo prepričanja, za moralna prepričanja. Kaj pričakujejo državljani od Evrope in katera je najpomembnejša ideja v mojem govoru, gre za nekaj širšega, kar pa lahko pozamemo v enem samem stavku sedaj v tem trenutku moramo zaščititi Evropo, da nas bo lahko zaščitila. Zato moramo zaščititi pravice najranljivejših in tistih v stiski. Okrepiti moramo Evropo za prihodnost, za naše mlade, ki bo trajnostna in eh, tudi za tiste, ki bo trajnostna ki so brezposelni, ki so stari tudi 45 let, ni nujno, da so 60, moramo zaščititi našo industrijo, naše podjetja, vendar pa tudi zaščititi pravice delavcev pred prekernim delom, zaradi katerega trpijo državljani v vseh državah članicah. Moramo zagovarjati naše državljane in Evropo opremiti zato, da bo postala globalni akter, da bo lahko zagovarjala svoje ideale. Moramo okrepiti svoje obveze iz pariškega spora tudi na področju boja proti podnebnim spremembam. Tako bomo lahko poskrbi tudi za zaključevanje Evropske gospodarske in monetarne unije. Evropa mora biti samostojna, da bo lahko zagovarjala državo blaginje, socialno državo, da bo lahko zaključila gospodarsko in monetarno unijo. Samo tako bomo kos izzivom v prihodnosti. Sedaj ni čas za omahovanje sovražnikom Evrope lahko rečemo, da smo odločni, da smo prepričani in da bomo zmagali nad avtoritarizmom. Nekateri govorijo o izključevanju, uporabljajo takšen diskurs, ki je poln laži in netočnosti ne, ne in temu se moramo odzvati z odločnosti in zagovarjati naš skupni projekt Evropo. Sedaj na področju idej poteka srdit boj. Gre za scenarij, kjer eh, ki se odvija v vseh nacionalnih parlamentih. Na, na nazadovanje se moramo odzvati z napredkom. Zato nikoli ne smemo popustiti, ko gre za zagovarjanje evropskega modela. Evropa ščiti vse, vse tiste, ki smo upleteni, ne samo države članice, ne samo poslanci v nacionalnih parlamentih, Evropskem parlamentu, civilno družbo. Ne, vsi skupaj moramo ščititi Evropo. Tisti, ki širijo sovražni govor, tudi tukaj um, si zaslužijo odgovor, da je Evropa tista, ki ščiti raznolikost naše jezike, našo kulturo, ni sovražna temu, je ravno nasprotno, je multiplikator identitet, ne tista, ki jih uniči. Nismo manj španski, če smo evropejci, ravno obratno. Evropa ni samo gospodarska enota je dosti več. Gre za skupnost vrednot. Vrednot francoske e, revolucije, enakosti, bratstva, enotnosti. Gre za vrednote, ki so optimistične, ki so inovativne, ki ustvarjajo, ki ustvarjajo priložnosti, ne predstavljajo grožnje spodbuja konkurenčno za gospodarski razvoj in to združuje z nečim, z nečim, kar je zelo pomembno, kar nas definira kot evropejce in to je socialna kohezija in blaginja. Združujejo nas tudi cilji za trajnostni razvoj v agendi 2030, kar je resnična pogodba. In Evropa mora biti tukaj glavni aktivist in ambasador. Vem, da obstaja veliko razočaranje na socialnem področju zaradi globalizacije in to vidimo na vseh ulicah, na vseh trgih, v naših mestih in po vsej Evropi. Všeč jim je eh, govor skrajnežev, um, ki Eh, so proti temu, da bi globalizacijo še naprej podpiralo. Seveda je povzročila veliko dobrega, vendar pa je povzročila tudi zelo velike socialne neenakosti. Antievropski duh izhaja ravno iz tega. Geta je dejal, da bi starši morali svojim otrokom zagotoviti um, korenine in krila. Korenine in krila. Ravno tako mora to storiti tudi Evropa. Državljanom mora ponuditi korenine, zaščito, varstvo in jim dati krila, da bodo lahko poleteli in bili uspešni in izkoristili vse priložnosti globaliziranega sveta. Gospe in gospodje, nahajamo se pred um, novim obdobjem. Maja bo sprožen nov ciklus za Evropo. Moramo se dogovoriti za to, glede tega, da moramo zaščititi temelje gospodarske in monetarne unije, socialno Evropo, kar je nujno potrebno za politično in socialno